Eh, kohezije in ne eh, čas za eh, drobljenje. Hvala. Uh, Hvala lepa. Zapisnik včerajšnjega zasedanja bo predložen na naslednjem zasedanju parlamentu v sprejem. Če ni nobenih pripomb, potem lahko rečemo, da bomo posredovali resolucije, ki so bile danes sprejete, ustreznim subjektom. In eh, s tem je zasedanje zaključeno, eh, nadaljevali bomo ob naslednjih datumih.